Pan przewodniczący! Good morning, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Rad bi se vam opravičil za zamudo. Imeli smo zelo razborljivo razpravo, gospod predsednik Baroso in komisar Levandovski in pa vodje političnih skupin. Zato smo malce zamudili. vendar pa je pred nami zelo pomembna razprava.